gotovo eh, pomagala pri naših razpravah in eh, članicam in članom se zahvaljujem za njihovo delo. Hvala lepa, gospod Hart. Dobili smo šest eh, predlogov resolucij. Razprava je s tem zaključena in glasovali bomo po razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je razprava o razmerah in kulturni dediščini v Kašgarju. Gre za ujgursko avtonomno pokrajino Xinjiang na Kitajskem. Začel bo kolega Kelem za eno minuto. Hvala lepa. Ugudi so pravzaprav postali manjšina v svoji zgodovinski domovini in potrebujejo mednarodno podporo, zato da bi ohranili svojo kulturo in istovetnost um, starodavno mesto Kašgar je sedaj ogroženo. Saj bi naj v skladu z programom uh, podrli kar 85 odstotkov tradicionalnega starega mestnega jedra in ga zamenjali z modernimi stanovanskimi bloki. Če želijo nas kitajske oblasti prepričati, da bo, šl, da bo vse šlo tako, kot je potrebno, morajo najprej prepričati provinco v to, da bo kulturna dediščina spoštovana in da bo ujgurski jezik učen v šolah na vseh ravneh in da bo enakovreden s kitajščino. Pozivam kitajske oblasti, da naj eh, sprejmejo prispevek Ekomusa, ki ima izkušnje z zaščito svetovne dediščine in da naj dovolijo, da se mesto Kažgar poteguje za status spomenika na seznamu svetovne dediščine organizacije UNESCO. Hvala lepa. Kolega Kenov, zdaj pa kolegica Šake za eno minuto. Spoštovani komisar, spoštovani kolegi in kolegice, pod naslovom Razvoj in pa prenova se uničuje stradavno mesto Kaškar. To ni samo udarec za svetovno dediščino. Ta dediščina je zelo pomembna za Ujgure in pa za druge manjšine na kitajskem ter za kulturno raznolikost kitajske, ki se jo sedaj uničuje. Kitajska želi izboljšati svoje diplomatske odnose po, svet, po svetu, ampak nihče ne bo. Um, zagovarjal tega, da se uničuje takšno kulturno raznolikost na kitajskem. Potrebno je zagotoviti eh, spoštovanje kulturne dediščine in pa manjšin na vseh ravnih. Pozivamo kitajske oblasti, da naj Kaškar vključijo v skupno prijavo z eh, Kirgistanom, Uzbekistanom. Eh, Tudžikistanom in Kazahstanom za umestitev v UNESCO seznam svetovne dediščine. Potrebno je spostaviti dialog za Kitajsko in ta dialog mora biti učinkovit ter usmerjen v cilj. Hvala lepa, kolegica Šake, sedaj pa kolegica Geringer de Odenberg za eno minuto. Hvala lepa. Po nedavni odločitvi Dalaj Lame da več ne bo tibetanski voditelj, se sedaj krši tudi pravice manjšin na kitajskem. Tukaj govorimo o še eni eh, diskriminirani manjšini, hujski in pa ujgurski. Kitajska pogosto trdi, da se bori proti terorizmu in istočasno pa uničuje kulturno dediščino teh manjšin. Zlasti nas skrbijo spremembe mesta v Kažgarju. Gre za uničevanje starodavnega mesta, ki je eno izmed najpomembnejš, najpomembnejših primerov muslimanske arhitekture v Aziji. Na milijon turistov si vsako leto ogleda to mesto in to mesto bi moralo biti na seznamu svetovne dediščine UNESCO, če bi le Kitajska to dopustila in upamo, da bo Evropska unija spregovorila z kitajskimi oblastmi ter izpomnjena potrebo potem, da se spoštuje manjšine in pa zaščiti zgodovinsko dediščino. Hvala. Naslednja je kolegica Brepols za eno minuto. Hvala lepa. Jasno je, da je Kaškar eh, tisti glavni simbol ujgurske kulturne istovetnosti. 27. januarja sem organizirala konferenco v Bruslju in tam sem lahko videla, kakšen vpliv ima ta destruktivni urbanizem Kitajske na ujgursko ljudstvo. Izgovarjajo se na javno varnost, ampak eh, pravzaprav želijo uničiti več kot 50 odstotkov starodavnega mesta in vse skupaj želijo spremeniti v odprt muzej in zato se moramo hitro odzvati, preden bo prepozno. Evropski parlament kritizira kitajsko vlado, ker so nasilno ustavili demonstracije, Eh, pozvali smo jih, smo jih naj uh, stopijo v dialog z Ujguri in da naj uh, gospodarske in pa kulturne spodbude za to regijo in da naj zaščitijo kulturno dediščino. Vendar pa je kitajska politika v Kašgarju ravno nasprotna. To mesto uničujejo in lokalnemu prebivalstvu uh, sploh ne razkrivajo svojih načrtev. Prav tako ne dovolijo, da bi se Kaškar prijavil oziroma se potegoval za status spomenika na seznamu svetovne dediščine. To je pač uh, tipičen primer tega, kako se kitajski komunisti ukvarjajo z eh, kulturno dediščino. Hvala lepa, kolegica. Torej, vedeli ste, da ste imeli minuto in pol. Kolega Tenok je naslednji. Hvala lepa. Moto Evropske unije je združena v raznolikosti, ampak eh, to ne odmeva v Ljudski republiki Kitajski, kjer so komunisti obsedeni za enotnostjo in ne spoštujo raznolikosti. Želijo usiliti večinsko kitajsko kulturo na manjšine v najbolj poseljeni državi na svetu in to ustvarja veliko napetosti. Vemo, da so budisti zelo zatirani, sedaj pa vidimo, da enaka grožnja preži nad mestom Kašgar, ki se nahaja v provinciji Xinjiang. Za 2000 let je bil Kašgar eh, cvetoče mesto na svilni poti z cvetočo kulturo, sedaj pa se sooča z eh, uničenjem in ponovno izgradnjo. In eh, gre za poskus Pekinga, da bi s tem zlomili voljo uh, jugurskih um, separatistov. Sam ne zagovarjam separatističnih teženj, ki je, so povezane tudi z Al-Kaido, ampak pozivam kitajsko oblast naj še enkrat razmisli o tem, ali resnično želijo uničiti starodavno mesto, kakšno je Kaškar. To bi resnično samo spodbujalo nasilje proti državi. Hvala, kolega Tenok. Naslednji je kolega Tavareš za dve minuti. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi. Če sem odkrit med tremi razpravami o nujnostmi, je ta tista, kjer smo najbolj brezmočni. Govorili smo o Belorusiji, o Pakistanu, in uh, menimo, da ima Evropska unija tam ne samo moralno avtoriteto, ampak tudi določeno moč vzvoda in da dejansko lahko prepriča oblasti v teh državah, da spremenijo zadeve. Ko govorimo o Kitajski, pa je naša avtoriteta veliko manjša. Uh, nimamo avtoritete zato, ker eh, vsak eh, zaradi tega, kar počneta Sarkozy in pa Merklova, nedavno so ti voditelji nastopili tudi proti demonstracijam, proti um, kitajskim oblastem, ki so obiskale Evropo. Kitajska oblast želi ustvarjati iluzijo, da tam ni demonstracij, da ni nobene opozicije na kitajskem, ne v Šanghaju, ne v um, Xinjiangu, ne v Tibetu, nikjer ni opozicije. Eh, in mi mislimo, da bomo sedaj s to resolucijo končali eh, zatiranje jugorskega ljudstva. Želimo prepričati kitajske oblasti, da naj ohranijo to svetovno dediščino, ki ima veliko kulturno urednost. Istočasno pa naši, sa, naše predsedniki vlad eh, sodelujo za kitajskimi oblastmi zaradi možnosti trgovanja, ki ga imajo z, z kitajsko.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 Eh, neka manjšina, ampak stradavno ljudstvo, ki je postopoma prišlo pod kitajsko nadvlado. Um, potekal je že svetovni kongres na to temo v Münchnu in tudi gibanje Kišun, ki njihov vodja. Einsetzen so tun wir das mit einem. Karl von Habsburg se je zauzel tudi za ohranitev starodavnega mesta Kaškar. Juguri doživljajo etični genocid in uh, kot eno izmed najbolj starodavnih prebivalstev na svetu morajo razumeti, da torej Kitajci kot eno izmed najstarejših ljudstev na svetu morajo razumeti, da je del kulture nekega ljudstva predvsem to, da spoštuje tudi manjše kulture na svojem ozemlju. Uh, Kitajci morajo spoštovati ja, eh, lastno ustavo, ki na treh mestih govori o tem, da je potrebno ohraniti to kulturno dediščino. Zato jasno pravim naslednje. Želim, da naši kitajski partnerji eh, tukaj eh, zagotovijo zaščito kulturne dediščine Ujgurov. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Kretu. Personal, cred că trebuie să ne ferim în acest caz de judecățile din. Hvala lepa. osebno mislim, da si moramo vse skupaj ogledati z drugega vidika. Ni dovolj, da razmišljamo samo o ujgurskem ljudstvu in pa o Kitajski. To, kar se dogaja v Xinjiangu, kaže na to, da tam obstaja nasilje in zato moramo spodbujati medkulturni dialog. Resolucija ne bi smela omenjati pravice kitajskih oblasti, da branijo varnost svoje države in govoriti o islamističnih grožnjah na tem področju. Mi se moramo predvsem zavzeti za demokracijo. Hvala lepa, naslednja je kolegica Ojuland. Hvala lepa. Jasno je, da je ujguško ljudstvo ogroženo. Grozim, da bodo postali drugi Tibet. Kitajska je napovedala tako imenovano modernizacijo, s katero želi, uh, želi uničiti večino sredavnega mesta Kašgarja. Mi moramo zagotoviti, da, bodo, da oblasti Kitajske ne bodo uničile te pomembne kulturne dediščine, ki se nahaja na stari svilni poti. Deklaracija ZN, ki govori o pravicah manjšin, in pa ustava Republike Kitajske morata biti spoštovani. To mora spoštovati tudi Peking. Ljudska republika Kitajska vedno bolj uh, It's a cultural genocide in... po kitajčuje svoje manjšine in to v 21. stoletju preprosto ni spremljivo. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol kolega Paška. Hvala lepa. Uradni krogi Na kitajskem niso zadovoljni, ko se omenja starodavna ljudstva, civilizacije, ki so pustile svoje kulturne eh, sledi na ozemlju sedanje Kitajske. Tako je tudi v primeru Ujgurjev, ki predstavljajo eno izmed največjih tradicionalnih manjšin. Eh, Kitajci se že leta in leta trudijo, da bi izničili to manjšino. Uh, ampak to jim ni uspelo, zato želijo kitajske oblasti uh, uničiti tudi najmanjše znake kulturne istovetnosti ujgurcev z uničenjem mesta Kašgarja. Ne vem, če so uradni kitajski predstavniki sposobni razumeti filozofijo, ki spoštuje kulture in pa tradicije. Eh, ni dovolj, da Kitajska spoštuje svojo kulturo, ampak mora spoštovati tudi kulturo svojih manjšin. Postopanje Kitajske v Kašgarju kaže na to, da kitajske oblasti ne, ne spoštujejo bogatstva, ki ga njihovi državi prinesejo manjšine in pa druge kulture. Kitajska mora ravnati tako kot mi in mora spoštovati vse manjšine, eh, ključno za tistimi v Kašgarju in pa v Tibetu. Hvala lepa. Prosim za razumevanje, prehitro sem potrkal na mizo. Sedaj pa preostali govorniki, najprej za eno minuto, eh, Sean Kelly. Eh, Hvala lepa. Kaškar je mesto z tremi milijoni ljudi in pol. Um, to je manj kot uh, populacija Irske, je bližje Bagdadu kot pa Pekingu. Je stradavno mesto na svilni poti in uh, tam je najlepše ohranjena stara muslimanska arhitektura. Je pa to mesto zelo ogroženo, zato ker eh, je to mesto tudi občutljivo zaradi tega, ker se nahaja na potresnem območju in zaradi ravnanja kitajskih oblasti. Za nas to ni spremljivo um, kajti lahko bi bila izgubljena pomembna kulturna dediščina. Kaj lahko naredimo za to, da se to ne bi zgodilo? Um, zahtevati moramo, da se to mesto vključi na seznam svetovne dediščine UNESCO in da bo to ohranjeno tudi za prihodnost. To bi bilo. Če bi izgubili to mesto, bi to bila izguba tako za Kitajsko, kakor tudi za cel svet. Hvala lepa, sta pa kolega, lepo za eno minuto. Hvala lepa. Ta resolucija pomeni pomembno kulturno dediščino oziroma govorijo o pomembni kulturni dediščini, tradiciji in pa istovetnosti ujgurškega prebivalstva. Gre za eno najpomembnejših starih eh, muslimanskih mest v eh, osrednji Aziji. Eh, sega nazaj v čas dinastije Han na Kitajskem, to je bil del tako imenovane svilne poti, ki je združevala Azijo in pa Evropo. Se pravi, to mesto ima ogromen zgodovinski in kulturni pomen za celoten svet, eh, svet. Poskrbeti moramo za takšna dejanja, ki bodo pomagala ohraniti to mesto tudi za prihajajoče generacije. To je tudi vprašanje kulturne istovetnosti ujgurskega prebivalstva. Uh, morda bi morali uh, za namen ohranitve te kulturne dediščine nameniti tudi mi nekaj sredstev. Hvala lepa, kolega Repo, sedaj pa postopek KGTI. Najprej kolegica Makovej za eno minuto. Future generations depend on Prihodnje generacije so odvisne od naših današnjih dejanj. Začititi moramo brezčasna mesta, kot je Kaškar. Ta predstavlja steber muslimanske tradicije na Kitajskem. Leta 2009 je kitajska vlada nasta, um, objavila prenovitveni načrt, ki bi naj uničil 85 odstotkov tega mesta in ga namestil z modernimi bloki ta urbanizacija bi morala biti ustavljena, bi, morali bi poskoviti za to, da se ohrani to starodavno mesto. Celotna svilna pot bi morala postati svetovna dediščina eh, pod programom UNESCO, ki se mu je Kitajska pridružila leta 1985. Pozivam komisijo in pa svet, da naj o tem spregovorite eh, z kitajskimi oblastmi. Hvala lepa, sedaj pa kolega Romeva Indrujeta za eno minuto. You, uh, cultural hvala lepa. Kulturna dediščina je pomembna zato, da se ohrani istovetnost nekega prebivalstva. To velja za Evropo, za Kitajsko in kjerkoli po svetu. In kitajske oblasti to vedo. Vendar pa smo videli, kako so uničili ravno to kulturno dediščino že marsikje. Eh, v Tibetu in pa sedaj želijo to doseči podobnih, v podobnih mestih, kako naprimer v Kaškarju. Zato moramo ponovno podariti naše stališče in pozvati kitajsko vlado, da naj ne mudoma ustavi kulturno uničenje v Kaškarju, naj ohrani njih, njegovo kulturo eh, arhitekturo in da imenuje strokovnjake, ki bodo preučili načine prenavljanja tega mesta vredostojnost vlade temelji tudi na. Je odvisna tudi od tega, kako ravna s svojimi manjšinami. Če želi biti Kitajska verodostojna na mednarodni ravni, je nujno, da spoštuje standarde manjšin, kakor tudi ujgurskega prebivalstva. Hvala, kolega Romeva in Rueda. Naslednji je kolega Rubih. Hvala, predsedujoči. Spoštovani komisar Han menim, da bi morali kulturo in pa istovetnost postaviti v samo srčiko na svetovni ravni. In uh, Karl von Hasburg je povedal, kako pomembno je, da to kulturno dediščino ohranimo ne samo za Ujgure, ampak uh, to je pravzaprav svetovna dediščina. Kitajska bi nam morala stopiti naproti. Uh, Nedavno smo z eh, mestom Vencu dosegli dogovor, da bodo temu mestu namenjene neposredne investicije v dolarjih in eh, tudi za to regijo vidim možnost, da bi ta stopila v ospredje, zato da bi zagotovili pravice v posameznih provincah Kitajske, predvsem mednarodni odnosi bi tukaj lahko, oziroma mednarodne povezave bi tukaj lahko pomagale. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Esaja za eno minuto. Hvala lepa. Na kitajskem se ne spoštuje temeljnih soboščin pa pravic uh, narodnih manjšin. Komunistična stranka Kitajske Kaškarju ne dovoli, da bi se potegoval za status spomenika na seznamu svetovne dediščine UNESCO, zapira kulturne, kulturna središča v Kaškarju. In tukaj gre za mesto, ki ni samo na kitajskem seznamu pomembne dediščine. Kitajska pa želi sedaj v tem mestu uničevati pomembne zgradbe, in eh, s tem onemogočiti prihodnim generacijam, da bi lahko ehm, to mesto še naprej obstajalo. Kitajska si zapira oči in ne prepoznava tega, da je večkulturna družba. Hvala. Hvala lepa. Kolega Črnitski ima postopkovno vprašanje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 Hvala lepa. Zgodovinsko središče Kaškar je ogroženo. In zato je ogrožena tudi pomembna referenčna točka lokalnega prebivalstva. To, kar delajo kitajske oblasti, bo vplivalo na prebivalstvo, ko živi na tej starodavni svilni poti. Jugurje se preganja iz njihovih domov in s tem se kršijo temelje svoboščine te manjšine. Mesto Kaškar je eno izmed najlepših primerov islamske arhitekture v Srednji Aziji. Te zgradbe bi lahko obnovili, zato da bi izboljšali življenjske pogoje prebivalcev, ampak sprašujem se, zakaj oblasti ne investirajo v takšna dela. Sama bi predlagala, da se zauzamemo za to, da se Kašgar uvrsti na seznam svetovne dediščine UNESCO. Eh, kitajske oblasti naj eh, ustavijo uničevanje tega mesta. Eh, kolegica, ker ste se držali časa za govor, lahko še dvema kolegoma damo besedo, najprej gospa Kurhula, nato pa še gospod Črnecki. Kitoksija. Suuren sen sijaintinsa vuoksi Kiinan länsirajalla sijaitseva Kashgar Ähm, ja siellä elävät. Um, Kaškar se nahaja na zahodu Kitajske in uh, njegovo ljudstvo je do sedaj uspešno ohranjalo svojo tradicijo pri življenju. Kaškar je pomembna turistična destinacija. Kitajska vlada pa se zdi sedaj odločena, da bo nadzorovala vse, kar se tam dogaja. Mi pa moramo, torej, potrebno zagotoviti, da bodo zaščitene pravice prebivalcev Kašgarja. Obnovitev, torej mesto bi lahko obnovili, ampak ob tem je potrebno zagotoviti, da se starodavnega mestnega jedra ne uniči. Potrebno je zaustaviti uničevanje tega mesta in ohraniti to čudovito kulturno dediščino. Hvala. Vielen Dank. Frau Korola, auch Ihnen zum Abschluss des Catch the Eye. Hvala lepa. Sedaj pa še kolega Črnecki kot zadnji v postopku Catch the Eye. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Prze... Hvala lepa, gospe in gospodje. Oprostite, da moja telesna govorica ni bila dovolj razumljiva. Želel sem spregovoriti v razpravi, ne pa postaviti postopkovnega vprašanja. nisem presenečen, da ste najprej dali besedo mm, poslanki Vasesko kot meni. Torej, Evropski parlament ponovno govori o vprašanju ujgorskega prebivalstva, to je, musliman, eh, to je muslimanska manjšina, ki je diskriminirana na kitajskem. Na to temo smo že imeli resolucije in naj spomnim tudi na to, da bi morali o tem govoriti ob upoštevanju drugih manjšin, eh, ki so diskriminirane na kitajskem. Eh, tako se godi tudi kristijanom. Kitajske oblasti so dovoljujo samo takšne crkvene zgradbe, ki jih eh, krščanstvo ne prepoznava. Današnja razprava je bila zelo koristna, morali pa bi pozvati k spoštovanju vseh manjšin na kitajskem. Hvala lepa, kolega Črnecki. Postopek KEČTIA je s tem zaključen. Na koncu dajem besedo komisiji oziroma komisarju Hanu. Hvala lepa. Zaščita kulturne dediščine je osrednjega pomena, če želimo zagotoviti zaščito in pa kontinuiteto načina življenja in pa obstoja manjšin. Uničenje kulturne dediščine lahko pomeni resen udarec ne samo arhitekturni in pa kulturni dediščini določene manjšine, ampak eh, udarec kulturni dediščini nasploh. V tem smislu Evropska unija zaskrbljeno spremlja dogodke v mestu Kaškar v avtonomni provinci na Kitajskem. To mesto je zelo pomembno za ujgursko prebivalstvo, za ujgursko manjšino na kitajskem. Kaškar je tako pomemben za nje, kakor je Jeruzalem za jude, za kristijane in muslimane. Bela knjiga je že govorila o tem, da je potrebno zaščititi mesto Kaškar tudi pred potresi in pa požari civilna družba tako na kitajskem, kakor tudi druge izraža skrb v zvezi s tem, kakšne metode se uporablja za obnovo tega mesta. Obstajajo strahovi glede tega, da bi lahko bilo uničeno 85 odstotkov tradicionalnega starega jedra, jedra pomembnih uh, stavb uh, bi lahko bilo uničenih. Prav tako je zaskrbljujoče to, da bi morali zaradi teh obnov preseli, preseliti na 100 tisoče ljudi, In zdi se, da se pri teh obnovah eh, nihče ni posvetoval z lokalnim prebivalstvom. Gre za zgradbe, ki predstavljajo temelj eh, ujgurske dediščine. To bi lahko imelo pomemben vpliv na ohranitev dediščine v prihajajočih letih. Prav tako obžalujemo, da se Kitajska ni odločila, da bi predlagala kaškar za uh, spomenik svetovne dediščine UNESCO. Na ta način bi UNESCO lahko bil soudeležen pri obnovi tega mesta. UNESCO je vedno znova pozval kitajske oblasti, da mu naj dovolijo spremljati eh, razvoj dogodkov v mestu Kaškar. Evropska unija razum, razume vse te pomisleke in bo sodelovala za UNESCO, zato da bi lahko skupaj zagotovili, da bo kakršenkoli da bo kakršnakoli prenovitev Kaškarja spoštovala najboljše mednarodne prakse na tem področju. Evropska unija bo pozvala kitajske oblasti tudi v zvezi s tem, eh, da se eh, je potrebno posvetovati za prebivalci eh, Kaškarja in da se upošteva tudi njihova stališča. Hvala lepa, gospod komisar Han. Dobili smo šest predlogov v resoluciji. S tem je razprava zaključena in uh, sedaj je na vrsti glasovanje